Mamikins. She, Mr. Mamikins is here? Yes. Okay. Um, dear colleagues, we will now listen to Mr. Mamikins. Kolegi, sedaj bomo slišali predstavitev poročila o trženju in uporabi predhodnih cestavin za eksplozive. Poročevalce je gospod Mamikins. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi, prijatelji. Danes bomo govorili o uredbi o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. To je del varnostnega svežnja trenutne eh, komisije. Eh, to ni eh, prvič, da razpravljamo o tem. Slišali smo predstavitev komisarja, komisarja Kinga. 11. Eh, junija in pa sestanek poročevalcev v senci 11. septembra. Eh, takšne snovi so še vedno uporabljene za doma izdelana eksplozivna sredstva in hitro se pojavljajo tudi novi recepti. Um, improvizirana domača razstreljiva so bila uporabljena v številnih um, napadih v Evropi. Uh, triaceton, uh, triaoksid, TRTP, uh, je bil najpogosteje uporabljena sestavina? Evropski parlament je izrazil svojo skrb zaradi široke ponudbe predhodnih sestavin za eksplozive in orožja na darknetu in pa na drugih nezakonitih kanalih obstoječa uredba iz leta 2013 ne zaustavlja tehnik za izdelovanje bomb. Eh, imamo tudi neenotne sisteme registracij in avtorizacij. Težko je bilo to urediti na enotnem trgu. Nekatere države članice imajo popustljive režime, druge so bolj stroge. Tako da je na enotnem trgu praktično uh, nemogoče slediti tem predhodnim sestavinam iz ene države v drugo. Kar se tiče varnostnih vprašanj, predhodna uredba je omogočala celo vrsto izjem, ko je šlo za spletno prodajo. Nažalost eh, je te sestavine preveč enostavno kupiti na internetu ta uredba bi morala biti usmerjena v prihodnosti, mora služiti varnostnim interesom Evropske unije, vsaj v naslednjem desetletju. Um, ehm, 17. aprila je komisija objavila nov predlog, šlo je za uravnotežen dokument, ki je pokrival celotno, ured, um, celotno verigo trženja in pa uporabe predhodnih sestavin za eksplozive. Um, to mnenje pa upošteva tudi mnenje uh, drugih deležnikov. Poskrbeli smo za definicijo tega, kdo je uh, profesionalni uporabnik na enotnem trgu, potem uh, poenotili oziroma spremenili smo tudi seznam uh, sestavin v prilogi 1 in uh, znižali smo dovoljeno stopnjo uh, nitrometana. Uh, sem pa predlagal nekaj sprememb, zato da bi odpravil vrzeli in da bi postala uredba še bolj učinkovita. Uh, Še vedno je pravni okvir razdrobljen v državah članicah. V do... Treba je omejiti tudi prodajo teh snovi na internetu. Jaz predlagam, da bi ob tem nadzorovali tudi sumljive transakcije pri uh, nezakonitih in zakonitih uh, sestavinah. Prav tako pa je treba dodati nekaj pojasnil v zvezi z licencami in pa v zvezi z dvostranskim oziroma vzajemnim priznavanjem licenc med državami članicami. Prav tako moramo pri vsem upoštevati gospodarske subjekte na spletu, tudi tiste, te, ki delujejo kot posredniki, ki torej omogočajo platformo za kupce in eh, prodajalce. Um, treba je tudi uvesti obvezno sporočanje o sumljivih aktivnostih. V predlogih sprememb boste se to našli 12 ur na mesto 24 ur. 12 ur je dovolj za to, da izdelaš eh, bombo, samo tako ob strani. Gospodarski subjekti so odgovorni za to, da obveščajo in usposabljajo svojo, svoje osebje v zvezi z pravili glede teh predhodnih snovi. Prav tako sem predlagal nekaj sprememb glede samega obrazca licence, zato da bi ta bila bolj učinkovita. toliko zaenkrat z moje strani. Veselim se pludnega sodelovanja z zapročevalci v senci, drugimi poslanci. Predhodna sredstva so bila obravnavana tudi v posebnem odboru za terorizem. Monika Makovej in Helga Stevens sta na to temo pripravili poročilo v tem odboru. Hvala lepa, če boste vlagali kakšne predloge sprememb.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 poročevalca v senci ni. And later. Besedo dajem gospe Grispek. Merci, uh, madame la présidente, uh, mes chers collègues. Hvala, predsedujoča, kolegice in kolege. Uh, Andrešu, mame Kesu, bi se zahvalila. Uh, sem, se pr sem prečakal v senci. Gospod prečevalec je kratko in drnato predstavil svoje delo glede držanja in pa uprave teh eksplozivnih sredstev in pa predhodnih sestavin. To je zelo pomembno poročilo. No, v odboru za boj proti terorizmu se veliko govori o tem, to je pomembna tema. Um, tudi v tem odboru in pogosto se pogovarjamo o teh vprašanjih. Prav tako podpiram to, kar pravi pračevalec, torej da moramo delati hitro in učinkovito. Nekaj dela nas sicer še čaka, ampak mislim, da je bil pravi strateški pristop to, da se spremeni trenutna zakonodaja, tako da bi bolje nadzorovali to prodajo predhodnih sestavin za eksplozive kot smo slišali prej, te snovi se uporabljajo tudi pri terorističnih napadih. V 40 odstotkih, eh, skoraj da polovica napadov, se eh, izvede ravno s temi snovmi in predhodnimi sestavinami. Tudi prodaja na spletu, mislim, da je tukaj zelo relevantno odprto vprašanje. Vaše poročilo je odlična podlaga za delo naprej. Naša parlamentarna skupina se strinja z vašimi glavnimi usmeritvami in komentarje. No, ne bi šla preveč v podrobnosti, ampak vseeno pa mislim, da šesti in pa sedmi predlog spremembe, ki se nanašata na sedmi člen eh, glede informacij o oskrbovanju veriki, tam piše, da vse sestavine, um, ne samo nekaterih sestavin, ampak vse sestavine se upoštevajo in to mislim, da je dobra strategija. Prav tako ste imeli tudi dovoljenja. Mislim sicer, da niste govorili o predlogu spremembe, ki se nanaša na možnost za države, da zahteva dodatne informacije o cepola. No, ampak mislim, da je vse to zelo pomembno pri uspešni organizaciji dela in pa um, pri preprečevanju trženja teh sestavin. V imenu svoje parlamentarne skupine bom sicer uložila nekaj predlogov sprememb. En predlog glede jasnosti opredelitev, potem omenili ste prej tudi rok in tukaj vas podpiram. Mislim, da če imamo kratek rok, uh, je to pomembno, ampak ta rok mora biti zelo jasen. Tako da podjetja, ki so tukaj uh, vključena, lahko pridejo do enostavnih mehanizmov za uporabo. In še nekaj bi tukaj lahko rekli. Če pride do sumljive transakcije in če se ta nakaže prepozno, potem ima to lahko zelo hude posledice v praksi. In pogosto gre za vprašanje ur, pred sedmi, osmi tedni smo videli, kaj se je zgodilo v Nemčiji. Uh, platforma MIB je opozorila na težave in tako so, mislim, da prepričali napad, ki bi bil lahko zelo smrtonosen. Morda. Potem pa naprej še uh, postopki za opozarjanje na te transakcije. Tukaj lahko še marsikaj naredimo, bomo to napravili, upam, da bi vas pa še opozorila na nekaj drugega usposabljanja ter pa ozaveščanja. Številnimi gospodarskimi subjekti se srečujem, ki morda niso proti, ampak se pa sprašujejo, kako bo to dejansko potekalo v praksi, kaj mora sedaj storiti in kako bo vse skupaj organizirano. Ozaveščanje podjetij in pa tisti, ki kupujejo ta proizvode, je nekaj zelo ključnega, kajti morda bo to težko, ampak vendarle mislim, da na takšen način lahko za ozaveščanjem odpravimo obstoječe vrzeli. Zato potrebujemo reden, organiziran dialog med organi odkrivanja preiskovanja in nadzornimi organi, ter na drugi strani podjetji, um, ter pa vsem osebem, ki je tukaj relevantno. Ta dialog je zelo pomemben, tako da bodo vsi vedeli, kje so njihove uh, dožnosti in pa pravice. No, se poročevako v senci, kot rečeno, sem nakratko pokomentirala te naše um, predloge um, v svojem imenu, pa tudi v imenu svoje skupine. Hvala lepa, gospodu poročevalcu, za opravljeno delo, že do sedaj in pa tudi v prihodnosti. Hvala. Um, uh, Hvala. Gospa Grisbek je poročevalka v senci za skupino ALDE, sedaj pa dajem besedo gospe Valero, poročevalko v senci zelenih.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 Torej, ta regulacija je dobra za okolje, pa tudi za našo varnost v tem primeru. No, ampak potem pa se lahko pojavijo določene države. Naprimer, tukaj govora o zbiranju podatkov, pa tudi to, kakšna bo hramba podatkov in za koliko časa bo to veljalo. In tukaj imamo nekaj pomislekov. Mislim, da seveda bomo lahko še vložili predloge sprememb v tej smeri, ampak glede druge stvari, pa mislimo, da je poročevalc na pravi poti in lahko podpremo njegovo delo um, iz številnih razlogov. Hvala. Thank you, Mrs. Valero. Uh... Hvala, gospa Valero. Kolegi, tukaj so tudi predstavniki komisije. Gospod Onidi iz DG Home. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, kratek bom. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Mamikinsu, zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, delali so hitro in uh, dobro. Poročevalec je dobro povzel razmišljanje, ki stoji za predlogom. To je ena izmed glavnih vrzeli, ki ostaja v. Um, okviru boja proti terorizmu na evropski ravni. Uredili smo področje orožja, sedaj pa moramo uh, urediti tudi področje predhodnih sestavin. Uh, to je bilo izpostavljeno tudi v splošni oceni, ki vam jo predstavil komisar King. Je pa to tudi pomemben element v delu odbora ter komisija podpira predloge sprememb, ki so bili uloženi k poročilu. Veliko predlogov sprememb izboljšuje besedilo. Hvala, da ste žveplovo kislino ohranili v obsegu tega predloga. No, uh, lastniki bazenov bodo ob tem imeli zagotovljeno alternativo, zato da bodo lahko čistili svoje uh, Eh, bazene, tako da ta skupnost uporabnikov ni tako zelo pomembna. Hvala lepa tudi, da ste povdarili potrebo potem, da je postopek hiter in učinkovit, zato da bomo lahko um, stalno posodabljali seznam teh sestavin in da vse skupaj uredimo v okviru delegiranih aktov. Ne moremo sprejemati nove zakonodaje vsakeč, ko se na trgu pojavi nova sestavina hvala tudi to, da ste podprli spremembo postopka registracije. Mi smo močno okrepili pogoje za podaljevanje licenc in pa eh, tudi postopek podaljevanja eh, odobritev podjetjem, preden začnejo prodati to subvenco, eh, to substanco. Ehm, z nadzornimi ukrepi bomo skrbeli za boljše izvajanje zakonodaje. Hvala tudi za dodatne elemente, ki jih, jih ni bilo v besedilu. Torej, uh, gre za obveznost poročanje, uh, poročanja in informiranja osebja v podjetjih, uh, prodajalcev, kupcev. In pa, kot je povedala gospa Grispek, je tukaj izredno pomembno tudi usposabljanje. To je izredno pomemben element. Hvala tudi za to, da ste omenili cepol in pa ulogo, ki jo lahko ta naša skupna agencija opravi na tem področju. Še nekaj besed v zvezi za spletno prodajo. Tako na strani sveta, kakor tudi na strani parlamenta obstaja velik interes za to, da bi to razširili tudi na spletno prodajo. O tem bomo še razpravljali, seveda pa moramo pri tem uh, spoštovati naš splošen pristop, uh, kar se tiče spletne prodaje. Hvala za vaše delo in uh, komisija vas podpira. Hvala lepa, gospod Onidi. Gospod Mamikin, se želite še kaj dodati? Hvala lepa. Veselim se produktivnega in kakovostnega dela in zahvaljujem se poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gremo na točko 11. Tukaj pa gre torej za izpostavitev potne listine EU za vrnitev in izvrnitve iz sklepa. Gospod King Gal ni, je poročevalka, ampak je ni na sestanku, ostane za enkrat. Uh, no Počakali okay, par minut. Fortunately, our reporter arrived. Uh, Na srečo je poročevalka prišla. Gospa Kal, beseda je vaša. Thank you. I'm sorry, Madam Chair. Hvala, se pročujem, gospa predsedujoča. Veliko stvari imam um, danes pred seboj, ampak sem tukaj. Torej, gre za direktivo um, za vzpostavitev potne liste EU za vrnitev in pa razveljavitvi sklepa 26 skozi 409 SZVP. Uh, maja, uh, 31. maja tega leta je komisija pripravila ta predlog. Pravna podlaga uh, je to za detektivo in, in pravi, da imamo posvetovalno vlogo. O tem smo se pogovarjali z poročevalcem v senci. Uh, in tudi z pravnim oddelkom in torej so rekli, da je pravna podlaga v redu. Zakaj gre? Um, tukaj želi komisija ponastaviti postopek um, za državljane, um, kateri država nima uh, predstavništva ali pa kozalata v tretji državi. Tukaj gre za tiste, ki nima več potne listine, ker je bila ukradena ali pa izgobljena ne morejo dobiti od veleposlaništva takšnega dokumenta zelo hitro in to je potem za njih težava. In s tem nujnim dokumentom, s to enotno potno listino, bodo dobili možnost, da odidejo domov. To ni nič novega. Že leta 96 eh, smo prvič govorili o tem, ampak potem se je marsikaj spremenilo, seveda. In trenutna oblika uh, tega dokumenta ne upošteva sprememb pri varnosti potnih listin in ni prave seščite pred golofijami, ponarajanju in podobno. Kajti nekatere države članice ne izdajo več teh dokumentov, kateri dokumenti niso več za dosti varni. Pa še nekaj. Imamo sklep iz leta 96 in ta mora biti v skladu tudi z direktivo za konzularno zaščito iz leta 2015. tudi parlament je v svoji resoluciji iz leta 2017 eh, o počilu državljanstvu pozval komisijo, da pripravi predlog za nov bolj zanesljiv format teh potnih listin. In sedaj imamo tukaj pred seboj predlog. Komisija s tem predlogom eh, sedaj želi, da bo ta sklep v skladu z predpisi za konzularno zaščito, Tukaj so okrepljene varnostne značilnosti, zmanjšuje se tveganje za ponarejanje, za goljofije ter pa za zlorabo potnih listin. Mislim, da je to zelo pomembna in zanimiva tema tudi za naše državljane. Prav je, da se tem državam pomaga, da torej, lahko dobijo pomoč na teh kozularnih predstavništvih. In res prosim vse, da se čim prej spremeta predlog. Um, če se da tudi brez predlogov sprememb. Mislim, da je to dobro sporočilo tudi za evropske državljane. Da rečemo, ok, če si evropski državljan, potem lahko prejmeš pomoč. Sedaj pa časovnica. 25. oktober bo rok za vložitev predlogov sprememb. In potem 5. Eh, novembra mislim, da bomo lahko te predloge sprememb tudi obravnavali mislim, da je takšen časovni okvir. Hvala lepa, gospa Gal. Sedaj pa, eh, gospa Činiči, SND, vi ste poročevalka SND za svojo skupino. Hvala, gospa predsedujoča. Poročevalka Kinga Gal. Uh, mikrofon za gospod Geniči. Se pročujem, pravi gospa Geniči. Uh, Hvala lepa še enkrat. Naj ponovim, gospa predsedujoča, želim se zahvaliti poročevalki Kingi Gal za predlog poročila glede te vzpostavitve potne listine EU. Kot rekla, poročevalka je to zelo pomemben dokument in prav je, da te dokumente ažuriramo, tako da bomo zagotovili vsega, zaščito za državljane, ki se znajdejo v težavah v tretji državi in da jim potem eh, omogočimo, da se lahko varno vrnijo domov. Gospa Gal je izpostavila ključne točke. Mislim, da želimo poskrbiti za to, da bomo izpostavili temeljne pravice, ter pa to, kar se lahko eh, stori na veljeposlaništvu in pa na kozlarno predstavništvu. To je zapisano v členu 43 in to je torej kaže temeljne pravice ter pa solidarnost med državami članicami. Ravno sedaj v času, um, torej, ko naprimer se lahko posameznik znajde v težavah v tri državi. To moramo pravno urediti, tako da bomo zagotovili tudi varnostno razsežnost in pa da bomo zmanjšali uh, tveganje za ponarejanje teh potnih listin in pa golfije pri tem. Kajti če dopustimo ponarajanje, potem bodo kriminalci uporabljali te podnalistine za svoje namene ali pa bodo to tudi uporabljali teroristične organizacije in podobno. Višja varnost in pa boljši standardi pri potnih listinah so ključne. To bi potem tudi povečalo eh, možnost prejemanja teh dokumentov v tretjih državah. Formalnosti na zvoranih mejah so tudi pomembne, treba je zmanjšati vsega možnost težav in pa neprijetnih okoličin za državljane. In zato, torej za konec, lahko rečem, da podprem to, kar pravi plačevalka. Mi bomo kot skupina podprli ta predlog, pravi, da se vse to ažurira in posodobi. Tako da državljani, ki nimajo svoje predstavništvo v tretjih državah, dobijo to pomoč. Hvala lepa. Um, Depre. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, sam mislim, tudi malo skupaj misli, da je ta predlog zelo dober iz treh razlogov. Kot prvo, ta predlog mislim, da bo pomagal evropskim državljanom tisti, ki so v tujini in nima svojega konzularnega predstavništva v tej tri državi in če je bila njihova potna listina uničena, izgubljena, ukradena ali pa ni dostopna, eh, bodo potem imeli možnost, da gredo na druga konzularna predstavništva EU in to potem dobijo te varne, zanesljive dokumente, potne listine za vrnitev domov in to na varen način. To je v interesu državljanov, to je eno. Drugo, tukaj imamo torej to možnost, da se dobi varno potno listino iz drugega konzularnega predstavništva, to tudi kaže solidarnost v Evropi. To se vidi v tem besedilu in to zelo cenimo. Potem tretji argument, pozdravljamo to, da ta predlog vsebuje tudi ažuriranje predpisov za formate in pa za izdanje formatov teh dokumentov. V trenutni zakonodaji se ne upoštevajo nedavne spremembe iz pravil za Evropsko unijo, ko gre za konzularno zaščito in prav tako niso upoštevani tudi tipi izboljšav za varnost potnih listin. Zato trenutni sistem ni zadosti učinkovit tudi zaradi goljofij in pa zaradi prevar. Zato podpiramo te izboljšave in posodobitve na področju varnosti teh dokumentov. In na podlage teh treh argumentov se popolnoma strijemo z mnenjem poročevalke Gal, zato podpiramo ta predlog in želimo, da se to spreme brez sprememb. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, Hvala, gospa Valero. Ja, Hvala. Marsik je bilo že povedanega se strinjam s predgovorci, samo nekaj bi še dodala. Nekaj, kar je pomembno za državljane. Kot rečeno, s tem predlogom se lahko poveča solidarnost med eh, državami in pa med državljane. Solidarnost bo bolj izpostavljena. Mi mislimo, da je ta predlog zelo dober, nimamo nič proti. Tudi ne bomo vložili predlogov sprememb in bomo podprli besedilo takšno, kot je. Hvala. Hvala. In za konec še Evropska komisija, Monika Hohmajer, Jan Stedler iz Gide Home. Želite besedo? Ja. Hvala lepa, zelo na kratko. Naj se zahvalim poročevalki in pa vsem poročevalcem v Senci za to podporo. Mislim, da je to zelo pomemben instrument za državljane, ki so v težavah v tujini, v tretjih državah. Izdaja teh nujnih potnih listin je zelo pomembna. 60 odstotkov eh, primerov težav v tujini se nanaša ravno na te probleme, torej probleme z potno listino. In torej, če poskrbimo za te novotne potne listine, bo šele eno državljano lažje in prav tako bomo tudi ažurirali te varnostne elemente in tako bo tudi dokument precej varnejši kot prej. Hvala. Mrs. Gal. Flo. Hvala. Gospa Gal, naj samo povem, da sem zelo hvaležen za to podporo vseh poročevalcev v Senci in vesela sem, da lahko to hitro sprememo. Tako da bomo pokazali, da to je zelo pomemben predlog tudi za naše državljane. Zato sem res zelo hvaležen vsem poročevalcem v Senci. Hvala. Thank you. Hvala. Rok za vložitev predloga sprememb je 5. november 2018. 5. november je rok za predloga sprememb. Gospod, vaša glasovalna kartica še vedno je v napravi. Sedaj pa točka 12. V okviru ehm, Evropskega um, sklada za pravno ja, sedaj um, komisija predlaga um, nov instrument za opremo nadzor, nadzora na uh, carinskih kontrolah. Um, torej, gospod um, Leda, spozdravljeni. Zradi časovnice pristojnega odbora IMKA so se koordinati odločili, da bodo eh, delali samo ogleščeni na tem zaseju. Gospod Lenarc, beseda je vaša. Dve minuti imate na voljo. Uh, Dve minuti, bom pa pohitev. Hvala lepa za to široko grudnost, eh, gospod predsedujoča. No, o tem smo se že pogovarjali, eh, ko je komisija predstavila svoj predlog v odboru, no, ampak tudi takrat nismo imeli veliko časa ampak mislim, da stvar ni zelo zapletena. To je nov sklad, zahtevale so ga v glavne države članice in to je pomemben element eh, za to, da dodatno okrepimo nadzor na naših eh, mejah. Kaj ti vemo, da zločinci vedo, kje so šipke, točke na naših majah eh, in pa tudi kako je s carinskimi kontrolami in potem izkoristijo te vrzeli in pomakljivosti. Skratka, to je zelo dobra pobuda in podpiramo vzpostavitev tega sklada. Uh, Eh, potem pa še par stvari glede mojega poročila. Kot prvo, kar ste povedali, ta instrument je del celostnega upravljanja meja in pa sklada. To vključuje torej, um, sklad tudi za um, carino in pa za upravljanje meja. Imamo um, skupen cilj, pa tudi dva ločena cilja pri vsakem instrumentu. In parlament mislim, da se je spraševal o tem, kako bi razmejili sredstva pri skladu. Uh, mora poskrbeti za to, da ne bo podvajen, prekrivan med skladoma, kajti sklada imata specifične um, cilje in tudi specifična sredstva za te cilje. Zato sem želel v svojih um, predlogih to razmejiti. Potem kot drugo, uh, upravljame ja, um, te razprave potekajo, naprimer glede um, celostnega upravljanja ja, ter pa glede um, revizije, torej obalne straže. Um, tudi sklad mora to odražati in še vedno moramo spodbujati sodelovanje med uh, agencijami, med evropskim in eh, nacionalnimi agencijami, ter pa to, da bi financirali tudi to novo opremo preko instrumenta. Prav tako tudi vidimo uh, večjo vlogo za Evropsko obalno stražo pri tem mehanizmu, ko se potem lahko oni odločajo o tem, katero opremo treba kupiti in to mislim potem tudi povečuje evropsko dodano vrednost pri upravljanju meja. Pa še nekaj. Tukaj se mogoče um, tudi pri členu 6.4 pomožna um, uporaba in tukaj mislim, da je formulacija preveč nejasna, zato smo to poskušali precizirati. Uh, torej v parih minutah je bilo to vse, um, sem poskušal biti kar se da natančen v tem času. Uh, hvala, no mislim, da pročevalc v senci ni v dvorani in nihče drug ne želi besede. Če ni pročevalc v senci potem pa predlagam, da gremo kar tako na glasovanje o tem. No, sedaj pa komisija. Hvala je Andreja. Teta Darija. Iz enote tri, torej. Teta Darija. Želite besedo? Hvala uh, zelo na kratko. Hvala lepa za to mnenje. Zelo cenimo to mnenje, podporo programu. In to je to, nobenih drugih pripomp. Thank you. Thank you. Uh, it means that we are finishing uh, Hvala. To pomeni, da smo končali s to točko, gospod Lejac. Ni vam treba povzemati te razprave. Ni treba. No, težava pa je v tem, da splošne poročevalke eh, oziroma poročevalca z, z naslednjo točko ni, ni v dvorani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 Okay. Dear colleagues, the common provision regulation. Kolegi. Torej, uredba o skupnih določbah je ena izmed eh, sektorskih um, uredb za obdobje po letu 2020, ki jih predlaga komisija. Uh, tu bomo spostavili skupna finančna pravila za AMIF, ISF in pa novi sklad IBM. Komisija predlaga nekaj ponastavitev, ter pa dodatno fleksibilnost. In sicer v interesu končnih upravičencev ter pa organov za upravljanje v državah članicah. Sedaj pa vas spomnim na to, da eh, pristojen odbor regi je dejal, da zaradi natrpenega dnevo reda bodo delali tukaj samo angliščini in sedaj prosim gospoda Zdehovskega, da predstavi svoj predlog glede CPR. Hvala lepa, gospa predsedujoča in um, bom govoril v češčini. Tu je čudovit jezik, imamo dolgo tradicijo češčine in zato bom torej začel po češko. Je více menje vyhovoval. Hvala lepa. Ta predlog komisije je dober. No, potem smo napravili samo nekaj manjših sprememb, smo se pa sretočili na tri glavna področja. Želimo, da se pravila poenotijo in želimo uskladiti to, kako se črpa sredstva iz vseh skladov. No, o tem smo se v preteklosti še večkrat pogovarjali in smo dosegli soglasje med vsemi političnimi skupinami v parlamentu. Prav tako smo poskušali uvesti dodatne sinergije med različnimi instrumenti za sklade, tako da upravičenci lahko črpajo sredstva iz več skladov. Poslanci so veliko krat komentirali to temo. No, se pa pojavlja tveganje pri tem. To predvsem vidim kot član odbora za proračun gre za tveganje dvojnega financiranja. Namreč fleksibilnost pravil se lahko zlorablja in to je problem, ki ga moramo rešiti v dokumentu. Kar je ključno je to, da je uredba čim bolj enostavna in čim bolj dostopna za vse. Prav tako potrebujemo nov financiranje mehanizem za zunani nadzor, kajti države članice morajo v določenem roku predstaviti načrt. Ta načrt mora biti poznaj sprejet. Gre za načrt za evalvacijo, ki zagotavlja informacije o tem, kako so bila sredstva uporabljena in ali je bilo vse v skladu z obstoječimi predpisi in če je bilo to narejeno vsega učinkovito in smotrno. Tudi to je zelo pomembno in je povezano z delom, ki smo ga eh, opravljali v zadnjih štirih letih. Hvala. Hvala lepa. Gospa Dali, portovaka v senci, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Hvala ehm, lepa ima srečo, ker ti um, lahko govori v svojem čudovitem jeziku, tudi sama ima čudovit jezik, pa ga ne more govoriti, ker ni tolmačena iz tega jezika. No, pa kakokoli že, hvala lepa za to delo in podpiram njegov trud. Uh, prav, da se naši interesi odrazijo v CPR-ju. Um, torej sem uh, počevalka za, za sklad za azil imigracije in želim spremeniti naslov in pa tudi področje uporabe uredbe. Uh, tako da bi okrepili cilje integracije in eh, s tem v zvezi torej pozdravljam um, te predloge gospoda Zdehovskega za CPR. Torej, integracija bo vključena v um, ta naslov sklada za azil in migracije in tako se bo potem tudi skladno s tem spremenilo besedilo. To je pozitivno, prav tako je pozitivno, da ste vključili tudi sklic na listino o temeljnih pravicah, Eh, vsi organi EU, vse institucije morajo to spoštovati, enako tudi nacionalne organe, ki izvajajo zakonodajo Evropske unije. To bo vse tudi odraženo v mojem poročilu, eh, ko gre za sklad za zili pa migracije. V novem večetnem finančnem okviru leta 2021 eh, do 2027 komisija predlaga to, da bi bila poraba in dodelitev sredstev bolj fleksibilna, to je sicer pozitivno, je pa treba upoštevati razlike po državah članicah, zato tudi želimo preglednost, ki bo večja. Torej, poročanje in pa spremljanje nacionalnih programov eh, mora biti ukrepljeno. In še nekaj za konec, eh, nekaj vrata izpostavlja za poročevalca, eh, lahko se morda o tem pogovorimo v naslednjih tednih, in sicer delegirani akti za nacionalne programe dela. Ali je to dobra možnost, ali bi morda to lahko vključili? Uh, ne vem točno, kako vi o tem razmišljate kot pročevalec, ampak mislim, da je to stvar za razmislek v naslednjih tednih. Hvala. Like the... Hvala. Sedaj pa komisija. Gospod Ari Valila oziroma Andreja Teftedarija, Silvija Fakinelo. Uh, eh, kdo od vas? Prosim, vi ste na vrsti, gospod. <laughs> Nisem nišče od teh treh, ampak bom vse razpregovoril, če mi dovolite, v imenu komisije. Rad bi se zahvalil poročevalcu za upravljeno delo in za zelo konstruktiven pristop, ki ga je upravil pri tem eh, predlogu. Komisija se je podružila za to, da bi uskladili uh, ta pristop pri teh skladih, tako da imeli torej enotna pravila za upravljanje teh skladov in na tak način lahko prostavimo eh, sistem za države članice, organe in tudi posameznike. To želimo storiti s to uredbo o skupnih določbah. No, seveda, lahko stvari še izboljšamo. Hvala lepa poročevalcu za te predloge za ponastavitev besedila. Nekateri predlogi spremenb mislim, da res pojasnujo to, kar smo sami želeli povedati in prav tako pozdravljam tudi dodatne specifične dejavnosti glede uh, treh skladov HUM um, tukaj. Bi rad odrazil nekatere posebne značilnosti teh skladov. Sedaj pa nekaj posebnih značilnosti in razložim, kako je komisija razmišljala o vsem tem. Najprej uh, naslov tega sklada za zile migracije. Uh, O tem bomo govorili tudi mm, pri uredbi. Zakaj je komisija želela spremeniti ime? Zaradi ponastavitve. Po našem mnenju, migracija podpira integracijo, uh, celotno politiko migracije na splošno. Uh, ne bi čisto rekel, da želimo samo zmanjšati število besed. Uh, Um, ampak mislim pa, da želimo stvari ponastaviti, želimo zmanjšati število podrobnosti. O tem smo razmišljali in zato ta sprememba. Potem naprej, še nekaj sprememb, ki jih eh, je predlagal pračevalec, glede tega, da komisija uh, komentira nacionalne in regionalne programe držav. Tukaj smo pripravili formulacijo, ki smo jo dolgo časa prečiščevali, tako da bi um, zmanjšali število odločitev komisije v celotnem postopku. Morda se lahko bilateralno pogovorijo o tem, ampak kaj smo gotovili? Um, pri trenutnem obdobju obstajajo nepričakovane posledice in zaradi besedila uredbe je potem morala komisija sprejeti formalno odločitev komisije glede opazovanj um, kot tudi glede samega programa, ker je potem podvojilo število odločitev vsakeč posebej. In sedaj, pol leta 2020, pa bi se potem izognili te potrebi, da se spreme formalna odločitev o opazovanju in potem bi raje izmenjali pisma, ker bo pospešilo celoten proces in spremene. Potem še spremembe glede roka za komisijo, tudi to ste predlagali. No, naš argument tukaj je bil, da smo se poskušali nekaj naučiti iz prejšnjega programskega obdobja od 2014 do 2020 in kaj smo gotovili? Trenutni roki so prekratki. Tako smo razmišljali. Smo si sami želeli dati več časa in ta čas je res potreben, tako da lahko analiziramo te programe, da izmenimo informacije z državami članicami in da zaključimo celoten proces. Tako smo razmišljali o tem in potem še nekaj. Za konec, eh, eden izmed predlogov sprememb, uvedba koncepta eh, teh eh, paradnih projektov, flagship projects. Vsa pri nekaterih skladih imamo te paradne projekte, vodilne pobude. No, vse to, kar predlagate, bomo vzeli na znanje želimo boljšo komunikacijo, večjo prepoznavnost, eh, to je res. Ampak tukaj nas nekaj vendar skrbi. Sam koncept v uredbi ni opredeljen in zasnovan in zato bi morali nekje eh, ta koncept povezati z opredelitvijo, tako da bi država vedela, kako naj bi to delovalo v praksi. Toliko. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Zdehovski. Še krajši posjetek. Hvala, Mirjam, za tvoje pripombe. Sem si zapisal to, kar praviš, in mislim, da bomo lahko dobro sodelovali in prišli do dobrih kompromisov pri tem vprašanju. Mislim, da bom podprl to, kar eh, pravite. Eh, in Evropska komisija se strinja z vami. najkar povem, da po mojem mnenju je bil vaš predlog zelo dober, ampak res bi več govoril o podrobnostih tega predloga, kajti tukaj vidimo nekatere stvari, ki niso čisto jasne. Bilo bi res zelo koristno, da se sestanemo in bomo potem lahko ponastavili besedilo. Kaj ti želimo, da bo to besedilo brljivo in da si ga bomo vsi enako razlagali po vseh državah in da ne bo potem napačnih tolmačen nesporazumov pred izvajanjem v praksi. Zato sem gotovo pripravljen na odprt dialog in sem prepričan, da bomo prišli do dobrih sklepov in da bo to potem koristno za nas in pa za celotno Evropsko unijo. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Imamo deset minut časa, preden eh, bomo začeli z obravnavo točke 14. Because as I understand, aha, yes, sorry, sorry. Uh... Se upravičujem, rok za uložitev predlogov sprememb je 24. oktober. Mnenje pa bo sprejeto 21. novembra. Rok je pa torej 24. oktober ob 6. uri popovdan. Sedaj pa nas čaka 10-minutni odmor, zato ker bomo s 14. točko na enem redu začeli ob 11.30.